aktivnih substanc oziroma manj škodljivih aktivnih substanc za varstvo rastlin. Te substance bodo omogočile nadzor nad škodljivcih, krati pa bodo lahko kmetje proizvajali eh, manj škodljivo hrano. Čeprav ne bomo zmanjšali, čeprav države članice niso, čeprav ta sredstva ne pomenijo količinskega zmanjšanja eh, uporabe pesticidov, pomenijo manj škodljivo uporabo kar je treba vključiti tudi v skupno kmetijsko politiko. Veste, da je komisija to predlagala v eh, svojem predlogu in tukaj prosimo za vašo podporo. Pet let je minilo, odkar so države članice sprejeli svoje prve akcijske načrte zdaj so dolžne revidirati in popraviti te akcijske načrte. Komisija bo pripravila še eno poročilo glede izvajanja direktive o trajnostni uporabi pesticidov še v tem letu. V njem bomo ocenili revidiranje akcijske načrte držav članic in si ogledali, kako so se države članice lotiti opravljanja pomanjkljivosti. In kako so dosegale nacionalno postavljene cilje za zmanjšanje tveganja zaradi pesticidov? Gospod in gospodje, mislim, da se vsi strinjamo, da je direktiva o trajnostni rabi pesticidov del širše kmetijske politike. Pred eh, dvim tedni smo sprejeli načrt za razvoj trajnostne Evrope do leta 2020, kjer pozivamo k resnični spremembi načina proizvajanja hrane. Izvajanje direktive o trajnostni rabi pesticidov lahko pomaga pri doseganju teh ciljev. To ste navedli tudi kot priporočilo v vašem eh, poročilu. Komisija je pripravila vrsto ukrepov za to, da bi se lotila teh problemov. Zagotoviti želimo popolno izvajanje direktive in če naprej bomo sodelovali z državami članice, da bi zagotovili doseganje tega cilja. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj bomo prisluhnili mnenju poslanskih skupin. In uh, v tem krogu ne bomo sprejemali vprašanj v okviru modrega kartona. Gospod Florenc, v imenu skupine ELS, prosim, da se držite časa za govor. Gospod predsednik, gospod komisar, najlepša hvala. Ta dokument tako samo podprem. Všeč mi je osnovni eh, povdarek v poročilo. Sam sodeluje s tistimi, ki vozijo te eh, stroje za škropljenje. Sam sem sodeloval pri tem na mojem obratu, čeprav imam nekaj ljudi, ki znajo upravljati za to vrstno opremo. Omenjali ste razvoj eh, tehnike uporabe fitofarmacevskih eh, sredstev, kar je zelo dobro. Zahvaljujem se tudi poročevalki, ki je vložilo veliko truda v to poročilo, pogosto je tudi presegala svoje meje pri sprejemanju predlogov. Vendar pa ne govorimo o skupni kmetijski politiki in o nesnaževanju vode, talne vode. Če pa že želite govoriti o tem, naj vam povem, dokler bomo vsi skupaj kupovali poceni meso, se ne smemo čuditi, kakšen je rezultat. Na obratu mojega očeta smo imeli 80 krav, pri mojem eh, očetu 800 in zdaj jih je še bistveno več. Če temo pravite trajnostni razvoj, potem ne vem. Gospod komisar, želim vam eh, veliko uspeha, ostanite tudi trdni pri neonikotinoidih. Zdaj smo odobrili 20 izjem in tiste države, ki prepovedujejo eh, te snovi, bodo močno ovirani in tega ne morem preprosto sprejeti, gospod Pod za socialiste in demokrate, minuta in pol. Hvala lepa gospod eh, predsednik, gospod komisar, gospa Jutland je pripravila odlično poročilo. Parlament in komisija upravljata svoje delo, tega pa ne moramo reči za države članice. Varstvo rastlin je tako oblikovanje od leta 2014 in od takrat velja tudi direktiva. Dokler države članice ne spolnijo svojih obveznosti, bo vse skupaj ostalo pravljica. Ne smemo odzemati sredstev kmetov, ampak jim omogočiti, da uporabljajo tehnike, ki so koristne za nas, kemični pesticidi. In uporaba antibiotikov morajo biti zadnje možno sredstvo, ne pa osnova za evropsko kmetijstvo. Zato se mi zdi nekoliko obžalovanja vredno, da komisija ni sprejela predlog parlamenta, da bi manj tvegane pesticide odobravali po hitrem postopku, to nas čaka v naslednjih letih. Sveda dajemo podarek na varnost, po drugi strani pa imamo eh, na naši zemlji tik takajočo bombo, ki ne pozna meja. Trenutni način obdelovanja ni trajnosten. če bomo začeli spremembe pri sebi, se bo spremenilo tudi vse e, drugo, razvili bomo načine, ki ne bodo škodili ne zemlji in ne nam. Gospa Hojtema, za minuto in gospod Hojtema. Dit rapport over duurzame gewasbescherming wordt veel aandacht besteed aan geïntegreerde. Evo, gospod predsednik, veliko govorimo o trajnostni uporabi pesticidov v okviru trajnostnega razvoja. Integrirana uporaba pesticidov naj bi preprečevala eh, poškodbe pri odstranjevanju škodljivcev. Mogoče bi morali biti bolj kritični sami do sebe. Mnogi predpisi Evropske unije otežuje integrirano pridelavo, naprimer oplemenite. Pomembno je, da plemenitimo rastline, da postanejo bolj odporne proti boleznim in škodljivcem. Ta sektor se zelo hitro razvija, žal pa. Evropska zakonodaja prepoveduje ta napredek. Drugi vidik je zdravje. Nesmiselno je, da direktiva uporabi uh, nitratov spodbuja uporabo umetnih nojil namesto naravnih nojil. Potem pa imamo še ukrepe za izboljšanje tal, ki jih naprimer izvaja na nizozemskem, kar pa prav tako ovirajo stroga pravila Evropske unije. To pomeni, da počasni in neprimerni postopki odobravanja pesticidov otežujejo uporabo manj škodljivih in bolj učinkovitih. Potrebujemo nove sredstva za odkrivanje škodljivcev in boljši boj proti njim. Gospa Hazekamp, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Trajnostni razvoj in pesticidi to je težko povedati v istem stavku. Strup ni trajnosten in ni vzdržen. In strup, ki smo ga uporabljali že v času naših eh, starih eh, staršev, eh, je še vedno v naši zemlji in v naših telesih. To škodi našemu okolju, škodi biotski raznovrstnosti, škodi našemu zdravju. Neko novo poročilo kaže, da je 40 odstotkov žuželk ogroženih eh, lahko izumrejo. Čebele in hrošči so ogroženi. In tukaj se postavlja problem zmanjšanja biotske raznovrstnosti tudi tistih, ki se hranijo z temi žuželkami, ki izumirajo. Vse to osiromaši eh, naše okolje, tako da to vrstno kmetijstvo uničuje našo, ok, našo naravo. Uporaba strupov v kmetijstvo se vedno znova pojavlja kot eh, razlog za uničevanje našega okolja. Vprašanje ni, kako uporabljati druge pesticide, ampak kako uporabiti nove postopke brez nevarnih, brez strupenih eh, sredstev. Odpraviti pa moramo tudi subvencije na področju kmetijstva, da bi dosegli takšen razvoj. Gospod Hojsling za zelene. Lepa, gospod predsednik, nimamo trajnostne uporabe pesticidov, s čimer se moramo ukvarjati, je izstop iz uporabe pesticidov. Gospod komisar, upravičeno ste povedali, da bi države članice že morali, morali upraviti svoje pri pripravi načrtov za zmanjšanje uporabe pesticidov. Samo dve državi pravzaprav upravljate svojo obveznost in pripravljate načrte za zmanjšanje uporabe pesticidov. Kaj je povedal kolega, da se uporabljajo neonikotinoidi, kljub temu, da imamo evropsko prepoved. In to je škandal. Tukaj se moramo vprašati, je zakonodaja sploh kaj vredna, če države članice lahko takšna določila preprosto ignorirajo. Še vedno vodimo razpravo o glifosatu, ki, bo, ki se bo nadaljevala, kakšne so posledice. Zmanjšali bi morali uporabo, ampak vendarle se poraba glifosata v nekaterih državah povečuje. Čeprav imamo strez na poročile, ekološko, biološka pridelava kaže, da lahko delujemo brez uporabe kemičnih sredstev. Uporabiti moramo ustrezno kolobarjenje, ustrezna naravna sredstva, ampak to se ne izvaja zaradi tega, ker so na drugi strani močni interesi industrije, ki želi še naprej prodajati pesticide in dobro s tem zaslužiti. To je treba tudi jasno povedati včeraj je bila objavljena študija, ki kaže, da se raznovrstnost vrst dramatično zmanjšuje in ne bo pomagalo, če bomo samo nekaj malega zmanjšali porabo. Popolno jo moramo odpraviti, da ne bo še preostalih 60 odstotkov žuželjk izginilo. Evropska unija mora tukaj najti odgovore, česar ne počne. Zato ne gre govoriti o malenkostih, o preciznem kmetijstvu, to ni rešitev. To je mogoče nekoliko boljša tehnika. Razmišljati moramo o tem, kako se izmuzniti iz te pesticidne pasti v korist državljanov, tudi kmetov. Hvala lepa, gospod Dornano. Minuta za EFTD. Hvala lepa, gospod komisar, gospod predsedajoči. V Franciji je bilo veliko kmetov zastrupljenih zaradi uporabe pesticidov in več jih zdaj obtožuje državo, da si je zatisnila oči pred to nevarnostjo. Predsednik Macron je dejal, da klordekon ni rakotvoren. No, to je zelo šokiralo francosko javnost, kajti to je zelo neodgovorna drža. Moramo se odpreti oči eh, te nevarnosti cilji Evropske unije so nesmiselni. To vključuje tudi 39. člen SKP. Tam ni omenjena kakovost proizvodnje niti zaščita zdravja. Če se, eh, oziroma kmetje se ubijajo, izvaja samomore in to je tudi posledica vseh obveznosti Evropske unije. Velikani agrokemijske industrije pa medtem pobirajo milijardne dobičke. Vsi veste, da moramo s tem sistemom prekiniti. Hvala. Gospod Skota za e NF, za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Strenjam eh, se z poročevalko, da je potrebno zmanjšati vpliv pesticidov na okolje in pa na ljudi. Eh, poleg tega so pomembni nacionalni akcijski načrti, vendar eh, pa gre tukaj tudi, tudi za direktivo 128 in pa z to novo zakonodajo gre za isti model, kot je predviden v okviru skupne kmetijske politike, vendar pa še ni prave gotovosti glede izvajanja tega koncepta. Imamo pa določila eh, iz eh, direktive 128 skozi 2008. Države članice imajo na prvi pogled eh, prožnejši pristop kot v okviru skupne kmetijske politike. Po drugi strani Eh, pa se dejansko upravno breme povečuje. In eh, države članice eh, pravzaprav morajo izvajati strategijo, hkrati pa tudi meriti vpliv ukrepov. Mislim, da je potrebno prej ukrepiti učinkovitost nacionalnih načrtov. Hvala lepa. Presluhnili smo mnenju političnih skupin, sedaj pa posamezni govorci. Najprej gospod Linz za minuto in pol. Segeta, prezidenta, komisar Libi gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Potrebujemo zanesljiv postopek odobravanja in tudi ustrezna fitofarmacevtska sredstva. Dobili smo poročilo o postopku za dajanje soglasja in mislim, da je bil to korak naprej. Sam sem tudi zrasel na kmetiji, in eh, vem, kako pomembna je ustrezna raba uh, eh, fitofarmacijskih sredstev. Čarobna beseda tukaj so inovacije. Potrebujemo nove snovi, ki bodo inovativne in ki bodo predstavljanje manj tveganja. Izobraževanje je prav tako zelo pomembno. Kmetje morajo vedeti, kaj počnejo in kako to storiti. Prav tako je treba omejiti zasebno uporabo. Mislim, da moramo poskrbeti, da ne bo prišlo do neželenih učinkov. In jaz mislim, da sta digitalizacija in tehnologizacija dobri in to bi lahko pripeljalo tudi do manjše uporabe kolega Hojzling ne govori toliko o težavah pri ekološki proizvodnji, naprimer gre za uporabo bakra. Tudi pri biološki pridelavi se torej pojavljajo težave, mi pa moramo zagotoviti varno skrbo hrane za vse. Tudi to moramo upoštevati. Hvala. Gospod Andrija. Eh, Samo trenutek, modri karton. Ma. Eh, vprašanje za gospoda Linca. Samo trenutek, gospod Andrew. Gospa Scott Cato, vprašanje, prosim. Kje pa ste? Hvala lepa, hvala gospod predsedujoči. Gospod Linz kritizira kolega Hojzlinga in pravi, da je bakrosulf glifosat nevaren. No, ampak to ni nič v primerjavi z strupenimi pesticidi, o katerih tukaj govorimo. To dejansko pobija veliko divjih živali. 58 odstotkov metuljev naprimer, in drugih žuželk smo izgubili, med drugimi tudi molje. Če ne bo žuželk, ne bo hrane za nas. Mi smo naslednji na seznamu za izumrtje. Najlepša hvala, sedaj pa vaš odgovor, gospod Lins. Hvala lepa. No, to ni bilo vprašanje, to je bila bolj izjava. Ampak vedno je treba ločevati med tem, kaj uporabljamo in kako. Vedno je pomemben odmerek. Od odmerka je odvisno, ali je nekaj stropeno ali ne. In ni pomembno, ali govorimo o glifosatih, neonikotinoidih, herbicidih, pesticidih ali fungicidih. Ločevati moramo, pri teh zadevah in eh, mislim, da to kolegitem in kolegom ni vedno jasno. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Andrej za minuto in pol. Hm? Mikrofono, mikrofono. Hvala lepa, gospod komisar. 25. januarja so vode držav in vlad dosegli dogovor o harmoniziranih kazalnikih tveganja. To je zelo dobro. Ampak isti dan so predstavniki 28-terice bili nesposobni sprejeti direktivo, ki jo predlaga komisija v zvezi z zaščito opraševalcev pred pesticidi. Kakšna je resnica? Od leta 2013 je komisija 25krat predlagala državam članicam besedilo, ki naj bi bolj zaščitilo čebele pred pesticidi. 40 odstotkov žuželk je izginilo v zadnjem desetletju in stopnja smrtnosti med čebelami dosega tudi 80 odstotkov v določenih regijah Evropske unije. Intenzivno kmetijstvo je glavno gonilo tega upada in tudi pretirana raba pesticidov k temu prispeva. Voditelji držav in vlad se skrivajo za temi pseudoevropskimi odločitvami, ki so v bistvu njihove odločitve. Resnica je ta, da naj bi dosegli nekaj napredka na področju trajnostne narave pesticidov, ampak to ni dovolj. Resnica je tudi ta, da bi države in voditelji morali končno priznati to dvoličnost glede uporabe pesticidov, kajti to je samo pomeni, da se odprejo vrata velikanom na področju kemične industrije. Treba je udariti po mizi, zahtevati je treba, da bodo države članice izpolnile svoje obveznosti in treba je sprožiti tudi postopke za ugotavljanje kršitev, če je to treba. Zato moramo to storiti, ker želimo zaščititi zdravje ljudi. Hvala. Gospa Müller, za minuto, izvolite. Lebe kolegi. Kolegice in kolegi, za trajnostno kmetijstvo moramo zagotoviti trajnostno a, zaščito in varstvo rastlin. In poročilo v tej smeri pošilja pravi signal. Nekaj pa me moti. Vzpostavila se je metoda za to, da se uporablja samo ena študija, v kateri se krivi kmetijstvo za padec eh, števila žuželjk. Lepo bi bilo, če bi se kolegice in kolegi držali dejstev. Dejstvo je, da se v tej študiji govori o 27 letih in 63 meril je bilo vsega. 37krat se je enkrat merilo in 20krat dvakrat. Štatisti, statistična relevantnost te študije je zato vprašljiva. Dejstvo je tudi, da so prakse kmečke proizvodnje samo eden od morebitnih razlogov za to. To sicer razbuja skrbi in več je treba raziskovati na tem področju, to je jasno. Mislim pa, da je. Yeah. Naloga vseh, da zaščitimo biotsko raznovrstnost. Vsak mora s tem začeti. Naprimer, lahko bi imeli doma vrt na mesto vrta obdanega z kamni. Hvala, gospod Ivazi. Hvala, hvala, gospod predsedujoči. Direktiva je bila sklenjena leta 2009 in pesticidi naj bi bili skladni z trajnostnim razvojem. Gre za koherentne in ustrezne cilje in spodbujamo zmanjševanje pesticidov in spodbuja se tudi uporaba alternativnih metod. Komisija, vi ste tri leta zamudili s to oceno in ugotovili smo tudi, da je vse skupaj velik neuspeh. Zakaj? Če si pogledamo številke, Evropske agencije za okolje, lahko vidimo, da gre za 10 do 20 odstotno povečanje uporabe pesticidov. In na področju biotske raznovrstnosti pa lahko vidimo, da je te vedno manj, tako med vretenčari, kot tudi na področju ekosistemov in tudi ptic. Kaj si želimo? Vidimo, da prihaja do uničenja življenja. V poročilu je jasno navedeno, kaj je treba storiti. Spodbujati je treba alternative, zato je treba nameniti finančna sredstva in spodbujati je treba razvoj trajnostnega kmetijstva. Trajnostno kmetijstvo pa je kmetijstvo brez pesticidov, brez kemičnih proizvodov. To je tisto, kar potrebujemo, gospod komisar, in ne obratno. Pini, v minuto, anke verlej, prego. Gospod Pedičini, za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mi menimo, da je. Eh, to poročilo dobro, zaradi tega, ker ščiti človekovo zdravje, hkrati pa tudi okolje pred eh, učinkom pesticidov. Vendar pa je potrebno to poročilo še izboljšati, kajti ne moremo govoriti o varstvu pred pesticidi, če ne govorimo o celotnem življenskem ciklu eh, pesticidov. Eh, ostanke pesticidov najdemo eh, tudi v živilih. Potrebno se je boriti tudi proti ponarejenim pesticidom in zagotoviti je potrebno varnost uvoženih pesticidov. Hkrati pa moramo zagotoviti tudi varstvo naših pesticidov proizvajalcev in pa naših kmetovalcev, kajti uvažajo se eh, pesticidi, eh, ki imajo potem negativen vpliv eh, na naš trg in povzročajo nelojalno konkurenco. Hvala lepa, gospod Agnew. Za minuto. Ogovarjanje pesticidom lahko razdelimo v dva tabora. Prvi tabor zadeva varstvo ljudi. Veliko ljudi se ukvarja s tem, 30 let, naprimer, so nekateri že izpostavljeni um, dimu, in njihova izpostavljenost je več kot tisočkrat večja od um, običajnih ljudi. In uh, izpostavljeni so, oziroma smo, ker sem tudi jaz med njimi, tudi slovenki so že prepovedani in vsi bi že morali umreti, če bi verjeli zelenemu lobiju. No, drugi tavr pa zadeva varstvo okolja. Pesticidi naj bi uničili okolje in eh, podtalnico, naprimer. Ampak pesticidi so potrebni zato, da lahko nasitimo ljudi s okoljskim kmetijstvom in ekološkim, tega ne bi mogli storiti. In veliko truda je bilo vloženega v to, da bi se izognili pesticidom z različnimi tehnikami, naprimer alternativnimi tehnikami, zato, da bi uporabili manj pesticidom. No, odziv zelenega lobija v Evropi pa je bil, da se to prepovedi. No, saj ne more te in biti na tej in oni strani hkrati. Gospod Deli, za minuto in pol. Merci. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Na plenarnih zasedanjih večkrat eh, govorimo o pesticidih. Nekateri ta strah državljanov uporabljajo zato, da se postavljajo proti kmetijstvu. No, Že na začetku mandata sem povedala, da so kmetje glavni ekologi. Ljudi je treba pomiriti glede uporabe fitofarmacijskih sredstev. In uh, znanost mora biti tisto, na kar se zanašamo. Zato potrebujemo tudi pozitiven pristop glede pre prehoda na ekološko kmetijstvo. Kmetijstvo mora biti vedno bolj prijazno do okolja, zato moramo spremljati kmetije. Potrebujemo prilagojene rešitve za vsako vrsto kmetijstva. To so lahko fitofarmacevtska sredstva, naravna, kemična ali pa uporaba uh, alternativnih metod. Če bo besedilo ta pristop uh, eh, podprlo, potem uh, vam lahko povem, da bom tudi jaz to podprla in podprla bom tudi ustrezno SKP. SKP mora pomagati kmetom, da bodo uspešni tako na, ekol na ekološki, kot tudi na ekonomski ravni. Če želimo, da bo kmetijstvo uspešno, mora biti tudi ekonomsko rentabilno, drugače ga ne bo. Hvala, gospa Kadenbach. Izvolite za minuto. Hvala, gospod komisar, gospod predsedujoči. Ne gre za to, da bi bili proti kmetom. Ne, gre za to, da pač priznamo, da je varstvo rastlin potrebno za prehrano in proizvodnjo. Vprašanje je le, kako bomo za to poskrbeli. In v poročilu je jasno napisano, da pač ne gre samo za en način, kako za to poskrbeti. Ni edini način prekomerna raba pesticidov. Obstajajo tudi alternativne metode, mehanske metode in druge metode z nižjo stopnjo tveganja. Dan danes eh, se te metode premalo uporabljajo v državah članicah, prav tako se jih ne spremlja in ne nadzoruje. In tudi, če prihaja do kršitev, sankcij ni. Zato gre danes. Gre, oziroma ne gre za to, da države članice samo dopuščajo določene, določene odstopanja in še vedno omogočajo uporabo neonikotinoidov in drugih strupenih snovi. Zaščititi moramo ljudi, zdravje ljudi in tudi biosko raznovrstnost. V tem poročilu je zapisano prav to. Gre za to, da bi imeli novo evropsko kmetijstvo in to pomeni tudi seveda, da potrebujemo novo skupno kmetijsko politiko. O tem ne moremo govoriti ločeno. Hvala. Najlepša hvala, gospa Scott Kato, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nov znanstveni pregled žuželjk kaže, da je 40 odstotkov žuželk ogroženih, populacije pa se zmanjšujejo za 2 odstotka in pol na leto. In pregled jasno povezuje to z pretirano rabo pesticidov, zato je naše poročilo o trajnostni rabi pesticidov zdaj toliko bolj pomembno. Svetovni znanstveniki nam to jasno govorijo. Potrebujemo nujen prehod stran od uporabe strupenih pesticidov. Poročilo poziva države članice, da dejansko ukrepajo ne pa samo dodajajo prazne obljube kot pretekla leta. Zmanjšati moramo uporabo pesticidov na kmetijah, takoj moramo prepovedati najbolj strupene in uporabljati moramo integrirane metode in več pol moramo nameniti ekološki pridelavi. Pomisliti moramo tudi na opraševalce in na reciklažo hranil. Če ne bomo ukrepali, bodo žuželke izumrle v nekaj desetletjih in prepričani smo lahko, da bomo tudi mi k malu sledili. Hvala. Najlepša hvala, gospa Juzo Pilar, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar. Spoštovati moramo določbe direktive iz leta 2009 o uporabi pesticidov. Pa ne le to. Mi in državljani želimo poskrbeti, da fitofarmacevska sredstva ne bodo nevarna ne za nas, ne za okolje. Prav tako je treba vedeti, da ima Evropska unija najbolj restriktivno zakonodajo na področju rabe pesticidov. Kaj to pomeni? To pomeni, da morajo kmetje izpolniti kar nekaj pogojev, preden lahko uporabijo pesticide. In zaradi tega so v konkurenčno slabšem položaju od konkurence v tretjih državah. Ti kmetje v tretjih državah lahko še vedno uporabljajo pesticide pri proizvodnji in potem proizvode izvažajo v EU kaj pa novi škodljivci? Poznamo škodljivce na trti in na oljkah, naprimer. To sta samo dva nedavna primera. Pozdravljam poročilo, vendar upoštevati moramo tudi o delo, ki poteka v ozadju, zato da bi lahko kmalo prešli na bolj primerne metode. Hvala, gospod Dorfman, za minuto. Izvolite. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Mislim, da se strinjamo. S kemijo moramo biti previdni. To ne velja samo za kmetijstvo, to velja tudi za medicino. Lahko bi govorili tudi o tem, kako neprevidni smo pri uporabi zdravil. Ampak dobro, včasih je lažje s prstom kazati na druge. Veliko dobrih stvari je že bilo omenjenih, potrebujemo boljši prehod na integrirano varstvo rastlin, potrebujemo pesticide z nizko stopnjo tveganja. V parlamentu sem pripravil poročilo na to temo in vključil sem tudi nekaj predlogov, kako bi to lahko pospešili. Potrebujemo tudi več raziskav in razvoja, tudi v javnih ustanovah, potrebujemo boljše tehnike izvajanja. In eh, omeniti želim še nekaj. O tem še nismo govorili. V zadnjih letih smo bili vedno priča temu, da so škodljivci prišli iz uh, tretjih držav, naprimer vinske muhe in drugi škodljivci. Proti njim se je treba boriti. In uh, mislim, da bi bilo dobro, če bi bili tudi na zonanjih mejah Evropske unije nekoliko bolj previdni, kar zadeva te pojave. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa prosta razprava. Začeli bomo z gospodom Kaputom. Nikola, izvoli za minuto. Prezidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropski parlament eh, bo eh, sprejel oziroma je sprejel resolucijo posebnega odbora PEST in to je bil pomemben korak k učinkovitejšemu nadzoru nad eh, fitosanitarnimi sredstvi. Eh, tukaj eh, gre za uporabo pesticidov, ki ne povzročajo škode okolju, človeškemu zdravju in pa zdravju živali. Vendar pa je seveda potrebno poskrbeti tudi za ustrezno izvajanje direktive o trajnostnih pesticidih. To bi moral biti instrument, ki naj bi pomagal eh, kmetom, da nadomestijo trenutne pesticide z trajnostnimi in okolju prijaznimi sredstvi. Zaščititi je potrebno tudi ranljive skupine. Trenutno nimamo ustrezne zaščite prebivalstva, ki živi eh, na podeželju. Eh, sem eh, spada recimo priporočilo 64. Skupaj s kolegi smo zahtevali od držav članic, da prepovejo uporabo pesticidov v bližini hiš, šol, igrišč in tako naprej. Gospod Marija, za minuto. Hvala, gospod predsedujoči. V razpravi smo dobro izpostavili težave za pretirano uporabo pesticidov. To zadeva zdravje ljudi, pa tudi živali. Imam pa vprašanje. Govorimo o uporabi pesticidov znotraj EU. Ampak veliko pesticidov se uporablja tudi v Turčiji, to je država, ki je soseda moje države in ti proizvodi se uporabljajo, ne glede na to, da so v Evropski uniji potem prepovedani. Vseeno pa se proizvodi potem uvažajo v Evropsko unijo. Kako lahko govorimo o varstvu potrošnikov? Albansko mleko, na primer, se zdaj označuje kot grško. Meso na nezakonit način prihaja v Grčijo iz Severne Makedonije. Kako lahko potem nadzorujemo, katere snovi so v teh um, proizvodih? Hvala, gospa Vautmans. Izvolite. Hvala lepa, gospod uh, komisar, kolegice in kolegi. Mislim, da smo danes že veliko slišali o trajnostni rabi pesticidov. Mislim, da se vsi strinjamo, tako državljani kot tudi kmetje, da je treba še enkrat presoditi direktivo iz leta 2009. Dobro, države članice so dosegle nekaj napredka na področju usposabljanja in uvajanja tehnologij, vendar teh ukrepov ne spremljajo merljivi cilji. Več je treba vlagati tudi v integrirano varstvo rastlin. Tudi to je jasno. Mislim, da bi gospod Hautema moral biti bolj odkrit glede njegove uloge. Če želimo spodbujati kmete k temu, da bodo bolj ciljno usmerjeno uporabljali pesticide, potem moramo poskrbeti za ustrezno finančno podporo. Tudi kakovost prsti je pomembna, ampak za to spet potrebujemo finančna sredstva. Če želimo izboljšati okolje, je treba vlagati tudi v to, da bomo pomagali kmetom. To je tisto, kar je pomembno. Hvala. Gospod Ferreira, hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne trajnost narava pesticidov je povod za škodo zdravju ljudem in tudi okolju. Tudi skupna kmetijska politika in trgovinske prakse Evropske unije imajo vlogo pri tem. Masovna proizvodnja in izvoz sta gonilo. In agroživilska industrija je tukaj gonilo. Ampak za majhne kmete, za družinska podjetja ima to katastrofalne posledice. Pravzaprav ne mogoče je trajnostno kmetovati in države članice prav tako ne zmorejo več zagotoviti živilske samooskrbe. Seveda obstajajo novi proizvodi, novi postopki, ki so manj tvegani, ki imajo manj negativnih posledic na zdravje in okolje, vendar v temelju je treba spremeniti proizvodnjo mentaliteto, drugače ne bomo išli iz te godlje. Hvala, gospod Epitideos. Hvala, gospa predsedujoča. Thank you. Pesticidi so ključnega pomena za proizvodnjo v EU. Uporabljajo se zato, da se izognemo nevarnostim pri vzgoji rastlin. Ampak nekateri od teh pesticidov potem pridejo v potalnico in povzročajo težave v ekosistemih. In če ostanki pesticidov ostanejo na ali v živilih, to predstavlja tudi uh, tveganje za zdravje ljudi. Še posebej to vpliva na kmete same in na navzoče osebe. To pa seveda povzroča tudi, uporaba pesticidov povzroča težave tudi za zdravje živali. Pesticidi imajo nekateri tudi značilnosti endokrinnih motivcev. Vendar, združiti moramo sile, in poskrbeti, da bomo imeli racionalno metodo za obravnavo pesticidov. Zmanjšati moramo njihovo uporabo in poskusiti moramo prekiniti uporabo kemičnih sredstev, prav tako moramo zaščititi potrošnike pred ostanki pesticidov. Hvala. Gospod Farija. Hvala, gospod predsedujoča, gospod komisar. Več kot sedem milijard ljudi je na svetu in uh, če jih želimo nahraniti, to predstavlja veliko nalogo za kmetijstvo. Prekiniti želimo, da bi se zmanjšala biotska raznovrstnost. In uporaba pesticidov bi lahko k temu prispevala, prispeva tudi k tveganju za zdravje. Po drugi strani pa si ne želimo niti gensko spremenjenih organizmov. To bi bile naprimer rastline, ki so odporne na škodljivce. Ampak eh, kaj želimo? Potem nam na trgu ne ostane veliko osnovi, s katerimi bi lahko delali. In tudi postopki za danje dovoljen so zelo dolgotrajni in eh, v Evropi je zaradi te direktive prišlo do neenakomernega položaja. Kmetje pa bodo seveda sprejeli najenostavnejšo rešitev. Hvala. Gospa Grepini, izvolite. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, si... Gospa predsedujoča, gospod komisar, to je zelo občutljiva tema razumni moramo biti. Seveda vsi si želimo zaščititi zdravje ljudi, ampak eh, obenem si moramo predstavljati tudi, kaj bi se zgodilo, če bi kmete naredili za naše sovražnike. V redu, Evropska unija ima težave pri pregledu proizvodov, ki prihajajo od zunaj v Evropsko unijo. Tudi to lahko predstavlja tveganje za zdravje. Komisar ima prav, države članice morajo ukrepati. Ampak, komisar, ali smo te ukrepe harmonizirali, potrebujemo tudi usklajen nadzor nad temi ukrepi. Drugače se lahko zgodi, da bodo proizvodi na voljo v eni državi članici in potem bodo države članice pregledovale, ali so nekateri proizvodi na voljo na njihovih trgih, na drugih pa ne in tako naprej. Vlagati moramo tudi v raziskave in razvoj, zato da bomo poskrbeli, da proizvodi, ki se uporabljajo, ne bodo škodljivi za zdravje. Hvala, gospa Šojdrova, hvala, gospa predsedujoča, za besedo, kolegice in kolegi. Naj vam pojasnim svoje stališče. Podpiram varstvo zdravja ljudi, vendar pomisliti moramo tudi na izvajalce, na kmete. Za nekatere je uporaba pesticidov neizogibna, vsaj zaenkrat. Pritisk za zmanjšanje rabe pesticidov in za prepoved določenih vrst pesticidov, zlasti tistih, ki so potencialno rakotvorni, je smiseln. In to kaže tudi poročilo EFSE 96 odstotkov eh, pesticidov je v okviru spremljivih meja. Eh, to pomeni, da je pritisk smiseln in smiselno je omejevati uporabo teh nevarnih pesticidov. Ampak, vendar treba je poskrbeti, da bomo imeli nadzor tudi na tistimi živili, kjer vseeno prihaja do rabe pesticidov. Hvala. Gospa Zoana, gospod gospod komisar, gospod predsedujoča, hvala. Raba pesticidov je zelo pomembna v evropskem kmetijstvu, zato da zavarujemo rastline in preprečimo uničenje rastlin zaradi bolezni ali škodljivcev. Pesticidi lahko potem vstopijo v prst in zaradi iztekanja in odtekanja se potem znajdejo v podtalnici in to vpliva tako na živo bitje v prsti, kot tudi v podtalnici. Ali se strinjate, gospod komisar, da ne bi smelo biti odstopan za neonikotinoide? Mislim, da je treba upoštevati tudi posamezne značilnosti kmetovanja v posameznih državah članicah. Če nekaj deluje v Nemčiji, ni nujno, da bo to delovalo tudi v Bolgariji, ko govorimo o specifičnih okoliščinah. Torej, kaj nam je storiti? Mislim, da potrebujemo integrirano upravljanje s pesticidi v EU,

Hvala lepa, s tem je postopek pritegnite pozornost predsedujoče zaključen. Gospod eh, Andriju Kajtis, beseda je vaša, da sklenete razpravo. Izvolite. Se opravičujem. Hvala, gospa predsedujoča, še enkrat za besedo. Drage poslanke in poslanci, natančno sem vam prisluhnil veliko razumnih, smiselnih eh, komentarjev ste podali in vsi vemo, da moramo okrepiti prizadevanja na področju trajnostne rabe pesticidov in vsi vemo, da moramo izboljšati eh, tudi izvajanje direktive. Zdaj pa mi dovolite, prosim, da se odzovem na nekatere specifične komentarje. Karl-Heinz Florenc ima prav glede usposabljanja, zlasti zdaj, ko vidimo, da prihaja na trg veliko novih tehnik, na področju kmetijstva in države članice morajo več pozornosti nameniti usposabljanju, zato da bodo kmetje lahko uporabili nove tehnike, tudi glede rabe pesticidov. In odstopanja. Da, odstopanja morajo biti odstopanja od pravila, ne pa pravilo. Komisija zelo natančno pregleduje te primere in zdaj imamo zelo stroge postopke, ko govorimo o tem z državami članicami. In z nekaterimi državami članicami smo v neprekinjenem stiku glede odstopanj. Ampak dobro, odstopanja imamo v zakonodaji, zdaj pa moramo mi ustrezno ukrepati in biti strožji. Nekateri ste govorili tudi o tem, da bi lahko bolj spodbujali rabo pesticidov za nizko stopnjo tveganja. Da, veliko smo izboljšali postopke glede hitre odobritve pesticidov za nizko stopnjo tveganja. Nekateri ste govorili tudi o ekološkem kmetijstvu in o tem, da bi morali ljudem posredovati sporočilo, da v ekološkem kmetijstvu ne gre za rabo kemikalij. Ne, to ne drži. Bakrosulfid je velik izziv, o tem moramo govoriti. Ne smemo zavajati ljudi. Vemo, da obstajajo različne vrste kmetijstva, ki uporabljajo različne metode, vključno s kemikalijami. Ne smemo govoriti o razkolu med konvencionalnim kmetijstvom in ekološkim kmetijstvom. Ne biti moramo pošteni in odkriti. Vedeti je treba, kdo je kdo in kako različne vrste kmetijstva uporabljajo različna orodja. Gospod Andrejev ima prav, ko govori o odločitvah. Kvalificirane večine v stalnem odboru ni, zato ker države članice pač ne glasujejo za. Evropski parlament in svet morata zdaj zaključiti prvo obravnavo glede pravil komitologije. Predlagamo, da bi uvedli preglednost na področju upravljanja tveganja v skladu z eh, spremembo pravil komitologije, zato da bi bili podatki glede glasovanja na voljo javnosti. Ampak po dveh letih ni napredka na področju prve obravnave. Še enkrat vas opozarjam na to. Včeraj smo sklenili trialog glede eh, splošne zakonodaje na področju živil in hvala gospe Ajuzo, opravila je res eh, veliko dela. In zdaj govorimo o preglednosti o, na področju rabe pesticidov. Vse to je velik dosežek za nas. Predstavil sem vam celovit sistem za varstvo rastlin v Evropi in komisija si prizadeva za to, da bi zagotovili trajnostno uporabo. Priznam pa, da popolnega sistema ni. Gospod Dornano je omenila samomore v Franciji. Strinjam se, bil sem v Franciji, govoril sem z francoskimi oblastmi o tem in eh, res je, to je kompleksno vprašanje, ki ga je treba ustrezno oceniti. Nekateri so govorili tudi o pesticidih, in uporabljali so besedo strup. No, pomislite na zdravstvo. Tudi v zdravstvu so nekatere snovi strup, v določenih odmerkih pa zdravijo ljudi. Previdni moramo biti tukaj. Komisija trenutno ocenjuje izvajanje uredbe in to zadeva avtorizacijo fitofarmacijskih sredstev in tudi določa največje stopnje ostankov. In leta 2020 bomo ponovno ocenili direktivo o trajnostni rabi, zato da bi ugotovili, ali je zakonodaj še vedno uh, ustrezna namenu. Potrebujemo jasne časovnice za revidirane akcijske načrte na ravni držav članic. Pokazati morajo, da so zavezane državljanom za to, da bodo zmanjšali uporabo pesticidov, ki so tvegani za zdrave ljudi in okolja. To je zelo pomembno vprašanje. Veselim se že, da bo parlament sprejel to poročilo. Še enkrat se zahvaljujem gospe Jute Guteland. Hvala kolegicam in kolegom za opravljeno delo in za zelo celovito poročilo. Natančno si bomo zabeležili ta priporočila in skupaj bomo še naprej delali na tem, da bo kmetijstvo v Evropi v prihodnosti bolj trajnostno in da bomo še bolje zaščitili zdravje ljudi okolje in potrošnike, ter da bomo zagotovili trajnostno kmetijstvo. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa gospod Dali. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospod komisar, dragi kolegi. Slišali smo zelo dobre argumente, ampak to je zelo kontroverzna tema, kajti uporaba pesticidov igra zelo pomembno vlogo v eh, kmetijstvu v Evropi. Pomaga nam namreč ohranjati zdravje rastlin, poleg tega pesticidi omogočajo boljšo. Uh, rodovitnost eh, in eh, ščitijo rastline pred škodljivci, tako rastlinskimi, kakor živalskimi. Ampak eh, uporaba pesticidov ni trajnostna in zaradi tega, oziroma ni vedno trajnostna in v teh primerjih onesnažuje vodo, celo potalnico in prispeva k zmanjšanju biotske raznovrstnosti pesticidi eh, lahko eh, tudi resno škodujejo človeškemu zdravju. Lahko eh, jih najdemo tudi v naših živilih in zaradi tega se pojavlja določena zaskrbljenost, čeprav posebej, kadar so ljudje izpostavljeni pesticidom, ki imajo endokrine motivce. Evropska komisija je povdarila, da je odvisnost od pesticidov nezdružljiva z trajnostnim kmetijstvom in prepričani smo, da Evropska unija potrebuje trajnostno kmetijstvo, potrebno je uspodbujati preventivo eh, in pa eh, biološki nadzor ter uporabljati eh, čim manj škodljive proizvode. In naj zaključim to poročilo pošilja zelo pozitivno sporočilo, ki ga lahko povzamemo v nekaj točkah. Prva točka. Države članice bi morale bolje izvajati svoje akcijske načrte, vzpodbujati bi morale nekemične alternativne proizvode za zaščito rastlin, ki predstavljajo tudi manjše tveganje potrebno je prekiniti uporabo pesticidov eh, ob parkih eh, in v bližini nosečih eh, žensk. In potrebni so boljši podatki o pesticidih in o ostankih pesticidov v okolju. Potrebujemo tudi boljše ukrepe za uspodbujanje ekološkega kmetijstva. Zato pozivamo vse politične skupine, da Pri današnjem glasovanju posredujemo močno sporočilo v zvezi s pesticidi. Najlepša hvala. Kot je bilo rečeno, bo glasovanje potekalo danes in s tem je razprava zaključena. In prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. In to je poročilo gospoda Beleta, gre za izvanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu. Gospod Belet, eh, dajem vam besedo hvala lepa. Gospa predsedojoča in eh, dobro jutro vsem skupaj, eh, drage kolegice in kolegi, gospod komisar. Rečemo lahko, da če obstaja eno področje v Evropski uniji, eh, kjer lahko dokažemo dodano vrednost, potem je to zdravstveno varstvo tisti, ki živijo na obmejnih območjih, vidijo, da je pogosto ceneje odpotovati čez mejo in si zagotoviti zdravstveno oskrbo tam. E, to e, velja še prav posebej za tiste s kroničnimi boleznimi ali pa z redkimi boleznimi. Ti e, si lahko zagotovijo učinkovitejšo zdravljenje drugi, kajti potrebujejo prav uh, poseben pristop. In kljub vsemu se bolniki pogosto srečujejo z ovirami, če se odločijo za zdravljenje v tujini. Pogosto ni jasno, kako eh, jim bo zagotovljeno povračilo stroškov, katere stroške bodo morali nositi sami. Smo v letu 2019 in res je čas, da naredimo konec tem eh, nepotrebnim oviram za bolnike. Tega eh, več ne smemo dopustiti imamo direktivo iz leta 2011 in ta je bila korak v pravi smeri, ampak korak v pravi smeri, ampak nažalost izvajanje ni bilo tako zelo učinkovito in zatem nikakor ne moremo biti zadovoljni. Kar nekaj konkretnih predlogov eh, je v našem poročilu z službami komisije, smo se pogovarjali, kako nadaljevati informacije. Informacije to je prva in najpomembnejša točka, kaj ti bolniki pogosto sploh ne vedo, katere so njihove pravice in tudi ne vedo, kje bi lahko dobili uh, ustrezne informacije. Kljub temu, da ima večina uh, držav eh, članic uh, informacijske točke. Torej potrebujemo zares informacije na enem mestu. Eh, kje jim je na volje zdravljenje, kako zagotoviti povračilo stroškov in tako naprej. Zelo jasno je potrebno povedati, da imajo bolniki pravico do teh informacij, do pojasnil, eh, kajti eh, tukaj gre za res za zelo zapleteno zadevo in komisija mora poskrbeti za to, da bo natančno nadzorovala izvajanje te direktive. Pogovarjati se mora z nami in pa z nacionalnimi organi, tisti, eh, ki imajo redke eh, bolezni, potrebujejo tudi specifično pomoč in pogosto to pomoč dobijo šele v tujini. Potrebno je ukrepiti eh, nacionalne referenčne točke, vse države članice morajo pri tem pomagati, tako da bodo uspodbujale specializirana središča, ki bodo lahko zdravila bolnike z redkimi boleznimi. Digitalizacija to je naslednja pomembna točka za še boljše varstvo naših bolnikov. Komisija je pretekli teden eh, predlagala digitalno omrežje eh, za zdravstveno skrbo. To je zelo eh, dobra pobuda, ki jo je potrebno čimprej izvesti. In še ena točka. Potrebujemo tudi obsežen in neodvisten zdravstveni program. To si zaslužijo naši državljani. Potrebno jim je zagotoviti najboljšo možno oskrbo, če tudi na drugi strani meje. Gospa Grpini, v imenu odbora IMKO za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, kot uh, Poročevalka v senci za to poročilo seveda eh, podpiram poročevalko.